quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Je... Torej, obvestila za tiste, ki poslušate. Po tretjem členu, tretji in četrti odstavek osnovnika, odbor za pravne zadeve 26. marca potrdil mandate naslednjih poslancev. Petri Servama. 1. marca 2012 in Rebeko Teller 8. marca 2012. Potrjujemo to, ni pripomp, prav to je potrjeno. EPP, SND, ALD in samostojni poslanci so podali zahteve po nominacijah imenovanih v odbore in delegacije. Odbor za proračunski nadzor HAVE peticije Rebeka Teller ni več eh, ponopravna članica delegacije.